Ladies and gentlemen, good morning. Gospe in gospodje, dobro jutro. We would like to start now with the votes. Bomo kar začeli z glasovanjem. Ampak vidim, da gospod De Grande prosi za besedo. Gracias, señor presidente. Es una cuestión previa y breve. Hvala, gospod predsednik, zelo na kratko. Gre pa za pomembno točko. Odbor za zunanje zadeve se ukvarja z zunanjimi zadevami in mislim, da ne moremo izraziti mnenja in govorim v imenu predsednika delegacij, delegacije za, odno, za stike z ansko skupnostjo. Nekaj je treba povedati v zvezi s potresom v Ekvadorju, ker je terjal na stotine žrtev in gre za zelo resno humanitarno krizo. Ekva Igor je prijatelj. In želel bi, da tudi mi izrazimo ta, to kolektivno eh, sožalje za eh, kar, to, kar se je zgodilo v Ekvadorju. Prosim za eno minuto molka za žrtve potresa v Ekvadorju. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da je to samoumevno seveda moramo izkazati solidarnost z ljudmi tam, z družinami, s tistimi, ki so izgubili svojce. Res je bilo veliko smrtnih žrtev, zdi se, da število še narašča, da bo še večje, kot je do sedaj znano. Seveda povsod opažamo, kako je mati narava veliko mogočnejša od ljudi pogosto smo priča takšnim dramatičnim prizorom, tudi po številnih delih v Evropi. In zdi se včasih, da niso možni, recimo v Italiji, v Grčiji, pa tudi prihaja do takšnih nesreč v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih. Zato bi vas prosil, da za trenutek ustanemo in se poklonimo žrtvam in ljudem tam. Morda lahko v mislih rečemo tudi kakšno molitev. Ich danke Ihnen, dass Sie sich erhoben haben. Hvala lepa. So, meine Damen und Herren, Gospodin, gospodje, začeli bomo z glasovanjem. Najprej Filipini. Tu bomo opravili troje glasovanj. Prvo je vprašanje privolitve. Poročevalec nima dodatnih informacij. Prosil bi za elektronsko glasovanje. Glasujemo. Abšemo izkašlosen. Konec glasovanja. 52 za, 3 je proti, 5 vzdržanih sprejeto. Drugo glasovanje. Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani. Zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji. To je za Hrvate posebno glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Dvainpetdeset za, že šest vzdržanih in dva proti sprejeto. Naslednja točka, poročilo. Prisrčna hvala poročevalcem v senci. Poskušali smo vse različne predloge, tudi tiste na področju človekovih pravic. Hvala pa za razumevanje, ker žal nismo mogli upoštevati čisto vsake posamične točke, ker bi drugače trpelo Eh, samo poročilo. Na številnih področjih pa smo vsebinsko večino predlogov sprememb upoštevali. Hvala še enkrat za razumevanje. Proti številnim predlogom sprememb osebno sicer nimam nič, vendar pa bi bilo poročilo, če bi jih upoštevali preveč podrobno. Zato tega žal nismo mogli storiti. Zdaj pa lahko glasujemo. Želi še kdo besedo? Ni tolmačenja v španščino se zdi? Pri filipinskem vprašanju bi gotovo morali imeti tudi špansko tolmačenje. Je zdaj v redu? Torej 37 za, proti vzdržani zavrnjeno. 38 za, proti vzdržani zavrnjeno. 39 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, zdržani, sprejeto. 41 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, zdržani, sprejeto. 44 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe. Achtundsechzig. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejme 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejme 11 za, glasovanje v sklopu A za, proti, vzdržani, sprejeto. Hadži Georgiju. Predlog sem več 14 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. 15 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za. Proti, vzdržani, še enkrat. 19. Kdo je za? 19 proti. Preverimo elektronsko. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 34 za, 28 proti sprejeto, 20 za, proti zdržani zavrnjeno, 21 za, proti zdržani zavrnjeno, 22 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, sprejeto. 29 za, proti, zdržani, sprejeto. Veliko preveč predlogov gospoda Bütikofarja. 30 za, proti, preverimo. Ali lahko glasujemo o vseh predlogih sprejembe Bütikofer Lohbiler? Ja, potem glasujemo od 29 do 33. od 30. Če se vsi strinjate, glasujemo o predlogu spremembe od 30 do 36 za. We could do 29 to 31, but then we have... Lahko od 29 do 31. Od 29 smo že glasovali. vprašal sem, če lahko tako, zdaj prej ste se strinjali, zdaj pa se nihče ne strinja. Torej 30, kdo je za, proti? Preverimo. The vote is closed. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31 za proti, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani. Preverimo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno 36 proti 28 za. 36 za, proti, zdržani, iz, z isto večino zavrnjeno. 1, 2, 3 identični so. Ne vem, kako je poročevalcu to uspelo. Za, proti, zdržani, spreto. Štiri, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Pet, šest, sedem. Za, proti, zdržani, spreto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Elektronsko glasovanje. Glasujemo o celotnem poročilu. Can I have these identical amendments?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 Wir kommen nun äh, zu Zdaj pa se lahko lotimo poročila. Najprej bomo pričeli z drugo točko. ker so to predlagali kolegi. Poročevalec, imate pripombo? Hvala, gospod predsednik. Gospod Van Orden govori. S poročevalci smo imeli zelo dobre sestanke. Najprej smo že skoraj da dosegli dogovor, potem pa so se stvari ponovno pričele odvijati drugače. Upam, da bodo kolegi sledili mojim priporočilom. Hvala. Hvala lepa. Torej, začnimo. 9-2 za, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo o poročilu operacije v podporo miru. Kompromis 1 za, proti, zdržani, sprejeto. 63 za, proti, zdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. da je na vrsti predlog spremembe 75. Za, proti, zdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 3. Za, proti, zdržani, sprejeto. DV6. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 87. Ne, 85 najprej. 85 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 29 za, 35 proti. 87 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 102 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, ponovimo. 108 za, proti, sprejeto. Preverimo elektronsko.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 kompromis 7. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 114 za, proti, preverimo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjena. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 Konec glasovanja. Sprejeto 39 za, 27 proti. Kompromis 14 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog srembe 38 za, proti, zdržani, sprejeto. 39 za, proti, zdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromiso 18 za, proti, sprejeto. Predlog srembe 1 za, proti, stržani, zavrnjeno. Preverimo. Massimo. A grappa. I get a grappa for that. Grappo dobim za to. The vote is closed. Konec glasovanja. Jaz sem ti dolžen grapo. Kje smo ostali? Dve. Predlo srembe dve za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, držani, sprejeto. 9 za, proti, držani, sprejeto. Končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 58 za, 6 proti, 2 vzdržana. Sprejeto. Čestitke. Mislim pa, da je to prvo poročilo, kjer imamo več predlogov sprememb kot uvodnih izjav in navedb sklicevanja v samem poročilu. Gospod Kuzo. Gracias, presidente. Informar, que desde el grupo UNGL

He has arrived. Je poročevalec prispel? Ja. Da, potem pa lahko nadaljujemo. Gre za vesoljske zmogljivosti za evropsko varnost in obrambo. Bi radi kaj dodali? Ne. Prav, potem pa kar eh, preidimo na glasovanje. Kompromis ena, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. Na to predlog 62. Za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Vzdržano. Sprejeto. 69 je za, proti, vzdržani, sprejet. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za. Proti, vzdržani, sprejet. 85. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Tole pa ni predvideni glasovan. Kompromisni predlog 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 92. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. 93 za, proti, vzdržani, sprejet. 101 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 105, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8, za, proti, vzdržani, sprejet. Proti, vzdržani, sprejet. 115, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 124, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10, za? Proti, vzdržani, sprejet. Sprejeti. 135. Kdo je za? Proti? Socialisti še sodelujete? Kako boste glasovali? Aha, dobro. 135. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Predlog je 34 glasovi proti 32 zavrnjen. 136, to je za, proti, zdržani, zavrnjen. 137 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 11, to je za, proti, zdržani, sprejet. 143 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 149. Za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Mislim pa, da je predlog sprejet. Mit 36 zu 29. 36 proti 29 glasovom sprejeto. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 159, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ne preverimo. Prav. Konec glasovanja. Prejeto 40 glasovi proti 21. 166 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 168 za, proti vzdržani, zavrnjen. 167 za, proti vzdržani, sprijet. 169 za, proti vzdržani, sprijet. 170 za, proti vzdržani. Ponovno preverimo, kdo je za, 170, proti vzdržani sprejet. 171 za, proti, vzdržani sprejet, kompromis 15, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 183 za, proti, vzdržani sprejet, 184 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 190 za, proti, vzdržani, sprejet. 191 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjen oziroma preverimo. Abstimmung ist geschlossen. Konnes glasovanje. S 23 glasovi za, 38 proti zavrnjen. Tako da sem to res želel preveriti. 198 za, proti. Sprejet. preverjamo. Ja, Konec glasovanja. 39 glasov za, 26 proti. Sprejeto. 200 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 199 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 23 za, proti, vzdržani, preverimo. Ampak mislim, da je bil predlog sprejet. Ist ne. Mit 31 zufrieden. Ampak ne, 35 glasov proti, 31 za, torej zavrnjeno. Kompromis 21. Vzdržani proti, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. Lahko prinesete kavo socialistom, prosim. <laughs> Ja, je že prepozno. Kje smo zdaj 32? Kdo je za 32? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 36 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 23 za, Proti vzdržani sprejet. Predlog 42. Za. Proti vzdržani sprejet. 43. Za. Proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 24. Za. Proti vzdržani sprejet. Predlog 47. Za. Proti vzdržani sprejet vzdržani, sprejet. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 1 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Preverimo. Ja. Predlog je zavrnjen z 42 proti 24 glasovom. Predloga 2 in 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. Štiri za. Proti. Preverimo. Abšilski šlosen. Konec glasovanja. 29 proti 38 zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o besedilu v celoti. Izkušlo sem. Konec glasovanja. Izkušlo sem. Svajem. Konec glasovanja. 42 glasov za, 15 proti, 10 vzdržanih. Čestitke poročevalcu. Yep. Hm? Mr. Kuzo. Gospod Kuzo. Hvala lepa, predsedojoči. Torej, eh, mi smo eh, predstavili predlog in ga že posredovali sekretarjatu. Herzlichen Dank. Najlepša hvala. To vam seveda pravila dovoljujejo. Sedaj pa poročilo Kovačev o Skupščini Združenih narodov, o priporočilu o 71. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Bi radi še kaj dodali kot poročevalec? Ne. Pojdimo na glasovanje. 36 za. Jaz bi še nekaj povedala. Kdo se oglaša? Ja, Yes, I would just like to inform that the... Uh, da, rada bi vas samo obvestila, da sem umaknila drugi del na mojega predloga 190, samo toliko, da bo jasno. Hvala. Šestintrideset. Kdo je za, proti, zdržani? sprejet. Kompromis ena. Za, proti, zdržani, sprejet. 190. Najprej prvi del. Kaj ne da? Ja, glasujemo samo v prvem delu. Kdo je za? Proti, vzdržani in sprejet. 81. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 8. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 86. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 90. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 91. Kdo je za? Proti. torej 87 kdo je za, proti, vzdržani, preverimo. Abšivski šlozen. Konec glasovanja. 44 za, 22 proti. Predlog je sprejet. 88 za, proti vzdržani, zavrnjen. 89 za, proti, vzdržani, sprejet. 91 za, proti, vzdržani, sprejet. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. 94 za, proti, vzdržani, sprejet. 95 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Kako prosim? Nam nagaja ekran aliens. Otherwise, or Russians, take a stone, take a stone. Ja, kakšen kamen vzvinte v roko. Really. <laughs> Kompromis 9, ne? Ja. Kompromis 9. Kompromis 9, kdo je za? Oziroma smo pri predlogu 100. Torej, predlog 100. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Mislim, da je predlog sicer sprejet, ampak vseeno preverimo. Skišlal sem. Konec glasovanja. 41 glasov za, 25 proti, sprejet. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 10 za, Proti, vzdržani, sprejet. 207, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12, za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 115 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 119 za, proti, vzdržani, preverimo. Ja, še viske šla sem. Konec glasovanja. 35 glasov za, 31 proti, sprejeto. Kompromis 15. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 131. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 17. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 18. Za, proti, vzdržani, sprejet. 180. Predlog 180. Glasujemo o dveh delih. Prvi del torej, je že bil vključen, drugi del torej. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preverimo. Abšimanski ja, šlosen. Konec glasovanja. 28 za, 38 proti. Zavrnjen. Kompromis 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 19 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 20 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 147 za proti, vzdržani, sprejet. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 186 za, proti, vzdržani, preverimo. Die Abstimmung ist. Konec glasovanja. 35 glasov za, 31 proti, predlog je sprejet. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 171, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 173 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 174. Oziroma najprej 9.12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Konec glasovanja. 35 glasov za, 31 proti. Sprejeto. 174 za proti, vzdržani, sprejet. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ja, socialisti se niso odeležili glasovanja. Niti en sam socialist ni oddal glasu. Ampak gospod Freund, saj ste moj prijatelj, ampak ne štejete za vse. Tako da res prosim socialiste, da se odeležijo glasovanja. 100. 178, kdo je za? Wer alle abgestimmt, dann ist geschlossen. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 34 glasov za, 30 proti za sprejeto. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjen. DV11. Z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 181 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 182 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Zavrnjen. 183 za. Vzdržani. Zavrnjen. Oziroma preverimo. 183 preverimo. Konec glasovanja. 36 glasov za, 29 proti, sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 215. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Konec glasovanja. 35 glasov za, 30 proti, sprejeto. 217 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Rekel bom, da je predlog sprejet, če se socialisti ne vdeležijo, kajti drugače bo treba ponoviti glasovanje in to nas bo prikrajšalo za nekaj časa. Prosim, da se vdeležite glasovanja. Samo nekaj kolegov iz socialističnih vrst eh, se vdeležuje glasovanja in vsakič nas to stane nekaj časa. Gospod Howard, prosim, da se naslednjič vdeležite glasovanja v imenu svoje frakcije. 217, to je za, proti, vzdržani, preverimo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 27 proti 37. Predlog je zavrnjen. 200. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 201. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 206. Za proti, vzdržani, zavrnjen. 210, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 211, kdo je za, proti, preverimo. Ja, v šivanski šlasen. Konec glasovanja. 32 glasov za, 33 proti, predlog je zavrnjen. 214, kdo je za, proti, vzdržani. 214, kdo je za, pravzaprav 212, 212, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 214, za, proti, vzdržani, sprejet. 216, za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. 35 glasov za, 29 proti sprejeto. 218 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 219 za, proti, vzdržani, sprejet. 220 z ustnim predlogom spremembe za proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 kdo je za? 21 pravzaprav, 21 kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 24 za. Preverjamo predlog 23. Kdo je prosil za to, da preverimo glasovanje? Kdo je bil to? No, you shouldn't ask this. You should ask like this. Who said Ja, na drugačen način morate to vprašati. Who was that? No, kdo je bil? Kdo je bil to? Incredible. Neverjetno. Which no, amendment? 24. 61 za, 4 proti. Sprejet. 25 za. Sedaj smo pri 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, ne, ta predlog ni brezpredmeten. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani. Zavrnjen. 32 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 34 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 35 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 1 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 2 za. Proti proti, vzdržani, sprejet. 3, za, proti, vzdržani, sprejet. 4 in 5, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8, za, proti, sprejet. Predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, zdržani, zavrnjen. Ustni predlog spremembe 1. Poročevalcev predlog za, proti, zdržani, sprejet. 15 za, proti, zdržani, zavrnjen. 16 za, pre, proti, zdržani, sprejet. 17 za, proti, zdržani vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Das war's, no? Yes. Konec glasovanja. 49 za, 11 glasov proti. In dovolite mi še eno pripombo. Situacija v nekaterih eh, drugih odborih eh, je takšna, da vedno dobimo dokaj veliko večino pri vseh eh, naših poročilih, kar mislim, da je dober znak. To kaže tudi na dobro sodelovanje med poročevalcem in poročevalci v senci ter koordinatorji mislim, da je to mm, dobro, ker lahko na to z mm, veliko večino podpremo naše stališče na plenarnih zasedanjih. Sedaj pa si pogledajmo mm, revizijo večletnega finančnega okvirja 2014-2020 in prispevek parlamenta tu. Pristojni odbor je odbor za proračun, pripravljalka našega mnenja pa je gospa Nina Džil. Prosim, da podate vod. Kolegi. Eh. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani kolegi, v trenutnem kontekstu in glede na pomembnost uh, razsežnosti zunanje politike v spričo vseh kriz, ki smo jim priča, se mi zdi pomembno, da AFED poda močno in koherentno mnenje glede večletnega finančnega okvira. Sporočevalci v senci sem se že seznala in imeli smo tudi prvo izmenjavo mnen. 7. aprila je bil dokument predložen namreč. Na to pa so potekala tudi srečanja z relevantnimi službami v komisiji. Čisto na kratko pa bi rada pregledala nekatere ključne točke. Naslov 4 pokriva mm, zunanje delovanje. Gospod predsednik, bi se lahko vsaj nekoliko osredotočili na moj prispevek? To bi bilo zelo lepo. Težko je nadaljevati, če vsi klepetajo. Ja, saj gre samo za denar. Četrti naslov pokriva, četrti razdelek pokriva zunanjo razsežnost, kjer smo bili priča največjim potrebami, največjim krizam. In naša soseščina mm, je trenutno podvržena številnim težavam. Nekateri bi celo rekli, da gre za prave požare, ko gre za težave z Ukrajino, Sirijo in Libijo. In te težave ne bodo kar izginile čez noč. Niti posledice preseljevanja in migranske krize. V zadnjih mesecih od uh, začetka veljavnosti tega večletnega finančnega odpira smo videli tudi še dalje večje število naravnih nesreč. Tako da vse to je zaobjeto po razdelkom štiri. Ampak naše politične prioritete, ko smo glačovali v odboru za proračun, so se vrtele okrog razvojnih politik. Tako da si ne moremo privoščiti, da bi zanemarili Afriko in uh, države v razvoju. da bi torej mm, uvajali reze na teh področjih, mm, ko pa se ob enem želimo soočiti tudi z migransko in bogunsko krizo. Tako da se je treba lotiti dolgoročnih izzivov. Izzivov, glede katerih je Evropa, pa tudi naš odbor, sprejela mm, konkretne zaveze glede zagotavljanja razvojnih ciljev. Tako da bi morali razdelek 4 povečati, tako da bi zvišali zgone meje tako za odobritve za plačila, kot za odobritve za prevzem obveznosti, tako da bi lahko izpolnili lastne politične obveze. Pri tem bi povdarila, da je treba zagotoviti ustrezne odzive na humanitarni ravni in da moramo to storiti usporedno z razvojnimi procesi. Evropski proračun eh, je spričo kriz bil pod velikim pritiskom in trenutni mehanizmi pravzaprav niso dovoljšni, ne po obsegu in ne po fleksibilnosti, zato da bi zagotovili ustrezen odziv. Po dveh letih je zelo zanimivo videti, da so sredstva iz eh, instrumenta za prilagodljivost popolnoma izčrpana. Kako se je odzvala komisija? Komisija je vzpostavila ad hoc inštrumente med drugim je vzpostavila javstveni sklad za Sirijo, Afriko in Srednjeafriško republiko in tudi instrument za pomoč beguncem v Turčiji. Načeloma sicer nimam težav s jamstvenimi skladi, razen tega, da se pojavljajo pomisliki glede prispevka parlamenta in tu bi si želela mehanizmov, In radi bi, da je tudi parlament eh, predstavljen oziroma zastopan v upravnih odborih teh skladov. Mislim, da je pregled večletnega finančnega okvirja pravo mesto, da predlagamo bistven pregled eh, mehanizma za prilagodljivost, tako da bi zagotovili vsaj deloma sta, stabilen sistem za zagotavljanje dodatnih sredstev, kadar so ta potrebna. Prav tako menim, da je financiranje v izrednih razmerah in odziv na nepredvidene dogodke treba urediti izven okvirov zgornjih mej večletnega finančnega okvira. Eksplicitno sem omenila tudi dejstvo, da možnost prenosa sredstev med razdelki predstavlja možnost, ki bi povečala našo zmožnost, da se odzovemo na trenutne izzive. Takšnega mehanizma trenutno ni na voljo. Sedaj gre za povolilno revizijo večletnega finančnega okvira in ta umestni pregled bi moral pravzaprav potekati ob istem času, ko naprimer gledamo osnutke za boljšo doslednost in koherentnost predlogov. Kar se tiče prihodnih revizijskih postopkov, menim, da morajo biti ti v prihodnosti bolje usklajeni. Na podlagi sestankov s komisijo in poročevalci v senci so se te težave pokazale kot bistvene. Seveda pa nas omejuje število znakov poročila, tako da moramo biti zelo omejeni glede tega, katere vidike lahko izpostavimo. Seveda pa imamo še možnost ulaganja sprememb in številni kolegi jih bodo tudi podali, tako da se veselim tudi odziva drugih kolegov glede tega, kaj je treba vključiti v pregled. Hvala. machen darf. Ich glaube, dass wir Najlepša hvala. Mislim, da kot AFET pri naslednji reviziji lahko le nekoliko glasneje udarimo po mizi. Kajti tu gre za načrt za leto 2014 do 2020. In tu gre za pomembna vprašanja zunanje politike in za področja, ki so nam blizu, kjer so nam črtali sredstva. In uh, že danes smo izven okvirov zgornjih mej. In že sedaj črpamo sredstva, ki so pravzaprav predvidena za prihodnja leta. In enkrat mora biti tega konec. Tako da mislim, da je nujno potrebno, da dvignemo zgornje meje za razdelek 4 in treba je povečati in ukrepiti tudi možnost za fleksibilnost. Ker menim, da gre tu za naše obveznosti, tudi mednarodne obveznosti, ki jih moramo izpolniti. Gre za obveznosti, ki smo jih sprejeli v zadnjih dveh letih. Gre tudi za prizadevanja na področju spopadanja z temeljimi izvori migranske krize, pa tudi za medsosedske odnose, predvsem z vzhodnimi državami. Tako da mislim, pripravljalka mnenja, da se moramo tu zadevo lotiti pogumno in eh, spregovoriti odkrito za to, da zadeve lahko razrešimo. Gospod Preda. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, kolega eh, Donžon je poročevalec naše skupine in prosil me je, da predstavim njegove pripombe. Najprej se zahvaljuje eh, poročevalki uh, za opravljeno delo. Eh, meni, da je eh, ta umestni pregled večletnega finančnega okvirja nekaj, kar je zelo pomembno. Sedanji okvir je zelo zavezujoč, zelo o, o, omejujoč in eh, zato gospod Donžon eh, zlasti podpira eh, del, ki se nanaša na plafone četrtega poglavja. Sedanji proračun ne omogoča ustreznih odgovorov na izzive. Na to vprašanje priseljevanja in priseljenske krize, begunske krize eh, ne omogoča implementacijo oziroma ne sme ogrožati implementacijo obstoječih eh, programov in na to, kar je prav tako pomembno za našo skupino, je, da eh, performance-based budget in pa genuine own resources, torej veste, da sta tu to dve temi, ki jih obravnava odbor za proračun, zato se je treba omejiti na pristojnosti odbora AFED. Gospod Donžan želi delati sporočevalko in sicer na dveh področjih, torej glede um, varnostnega okolja Evropske unije in pa potrebe potem, da se uh, bolj ustrezno uporablja obstoječa sredstva. Hvala lepa, predsjedniče Brok. Hvala lepa, gospod predsednik Brok. Kot eh, namestnik v odboru za proračun naj še sam podam par pripomp v zvezi s poročilom gospe Nine Džil. Vedno je dobro opomniti, da je Evropski parlament ustrajal pri dejstvu, da se revizija večletnega finančnega okvira opravi do konca leta 2016. A takrat, ko se je o tem odločalo, ni dal, se ni dalo predvideti niti trenutne gospodarske situacije, niti niza globalnih kriz, ki so predvsem z vidika našega odbora in eh, zunanje finančnega portfelja vplivali in prinesli pritisk na proračun. Prav tako je treba spomniti, da je trenutni večletni finančni okvir manjši, kot je bil za prejšnje proračunsko obdobje ter da ga je treba prilagajati, če želimo se ustrezno odzvati na izzive in zagotoviti doslednosti naše politike ter naših načel in vrednot. Predlogi, ki jih bo podala komisija, se bodo verjetno držali konkretnih meril in karakterja evropskega proračuna ter cilja za spodbojanje investicij in gospodarske rasti. Zaradi nepredvidenih dogodkov v zadnjih dveh letih pa se ne, ne smemo osredotočiti le na revizijo in preopraševanje proračuna. Zato obstaja več razlogov. Prvi je ta, da je treba eh, podpreti eh, instrumente, Eh, ki pa so, ker pa so sredstva izčrpana v razdelkih 3 in 4 zaradi neposrednih učinkov migranske krize. Zaradi zoženega manevrskega prostora je to nekaj, kar je bilo predvidljivo in v tem primeru komisija pogosto poseže po invazivnih, a zelo ustvarjalnih rešitvah. V tem oziru mislim, da je zelo pomembno, da se obdržijo edinstvenosti evropskega proračuna, Imamo tudi več izven proračunskih skladov, recimo za pomoč Siriji, Afriki, potem pa imamo tu še instrument za pomoč beguncem v Turčiji. V tem oziru se strinjam s predlogi kolega Prede oziroma kolega Danžona, poročevalca v senci. Fle prožnost in hitri odzivi so mogoči, tako da bi se ustrezno odzvali na krize, ki so v zadnjih nekaj letih pokazali, kako hitro je treba reagirati. In vedno nam je uspelo najti dovolj sredstev v proračunu, v obliki sredstev, ki jih je zdaj treba sanirati. Tako da z tega vidika eh, podpiram tesen dialog, ki ga ima naša poročevalka z Evropsko komisijo in prepričan sem, da bo del proračuna, ki se nanaša na zunanje dejavnosti Unije, predvsem, ko gre za sprejetje nove globalne strategije za zunanjo politiko Evropske unije, prioriteta če bomo želeli izpolniti pričakovanja naše uloge kot globalnega akterja. Hvala. Hvala lepa. Gospa Gil. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, povedali ste natančno to, kar sem sama povedala na začetku in sicer, da v primerjavi s tem, kar je komisija predlagala v začetku, eh, smo videli, da je proračun okrnjen, s tem, da imamo vedno večje potrebe, torej moramo biti učinkoviti, potrebujemo jasne prioritete, to je jasno, istočasno pa potrebujemo tudi več sredstev, če želimo izpolniti svoje obveznosti, zlasti na strani razvoja. Torej, naše eh, zaveze na tem področju so zelo pomembne za naš eh, odbor. Gospod Preda je omenjal uh, proračun, ki temelji na rezultatih in na lastnih verih. Uh, odbor za proračun to preučuje. Pripričana sem tudi, da varnostna vprašanja se ne omejujejo samo na samo varnost, več tudi na situacijo nasplošno. Težava, s katero se smo soočeni, je ta, da nam instrumenti ne dajo dovolj manevrskega eh, prostora in ne ponuja dovolj prožnosti, eh, da bi lahko uvedli nove instrumente, eventualno zamenjali določene proračunske postavke. Torej, mi želimo, da bi bila eh, komisija bolj prožna, bolj inovativna, zato da bi se lahko bolj ustrezno odzivali na izive. Torej, moramo biti bolj učinkoviti, istočasno potrebujemo več denarja, torej, zato si bom prizadevala. Potrebujemo več virov za četrto poglavje eh, po tej reviziji, kajti sicer bo za nas zelo, zelo težko delati težko se bomo odzivali na nove krize. Naprimer, odkar sem začela eh, revidirati ta dokument, je že prišlo do določenih nepričakovanih eh, situacij, naravnih katastrof in tako dalje in prav gotovo se bo to še nadaljevalo. Hvala lepa. Predlagam, da spremenimo datume in sicer, da prenesemo rok za ulogo uh, eh, amadmajev prej in da glasujemo prej. Kajti, kolikor poznam procedure v odboru za proračun, vem, da je bolje, če se mi malce podvizamo za to, da bomo lahko imeli čim večji učinek na njihov končni rezultat. Zakaj ne? Naredite to. Torej, tu nismo administratori, tu smo politiki. Mislim, da je problem v tolmačenju in prevajanju. Ne, vedno imamo štiri tedne na voljo. Torej, danes smo 19. aprila. Prav gotovo lahko rok za vloga mandmajev prestavimo za nekaj dni. In bomo pač malce pospešili zadeve, saj to poročilo ni tako dolgo. Torej 23. maja lahko na to glasujemo v našem odboru. Torej 23. maja v odboru, zato da ima na to poročevalec eh, tri tedne časa, eh, preden se odpre pogajanja z odborom za proračun. Torej, meni je sekretarjat eh, rekel, da bo zelo težko spremeniti datum. Pripričan sem, da bo sekretarjatu to uspelo. Tu gre tudi za kolege in če glasujemo na datum, ko nimamo vseh jezikov na voljo, bo to lahko tudi povzročilo težave. Torej, rada bi, da razmislite o tem. Ne bi želela, da moj, eh, moje mnenje ne uspe, zato ker uh, nekdo nima tolmačenja in ne more glasovati. Včasih uh, smo lahko hitrejši, kot je potrebno. Naša birokracija je zato tu, da opravi svoje delo. Torej imamo več kot štiri tedne časa do 23. maja in prav gotovo je to mogoče organizirati. Štiri tedne imamo časa. Predsedujoči, morda se lahko obrnete in postavite vprašanje na vse pročevalce v senci drugih skupin, če se strinjajo s tem. Torej, sama se držim tega, kar mi je povedala administracija. No pa pravkar sem povedal, da bomo eh, administracijo poučili naj naredi to drugače. Ne bomo žrtev administracije. No, ampak moramo se saj obrniti na poročevalce v senci, lahko ne bodo za to. Gospod Preda. Podpiram predsednika. Torej bomo uh, govorili z mm, generalnim sekretarjem, uh, vsaj, vsaj poskusili bomo, če ne bo mogoče, pač ne bo mogoče. Gospod Howitt, torej danes zjutraj imamo sestanek. Zakaj poročevalec ne uh, govori z eh, sekretarjatom in sporočevalci v senci, na to lahko na, eh, ob koncu tega sestanka odločimo, kaj bomo storili. Eh, seveda je to politično vprašanje, ampak tudi administrativno vprašanje. Zakaj ne poskušamo najti kompromisa? As the possibility to force the administration. Mislim, da politika prav gotovo lahko pritisne na administracijo, da naredi stvari malce hitreje. Se upravičujem, ampak tako razumem politiko. Dobro, potem bomo pa govorili še z, drugo, z drugim delom administracije. Ne moremo eh, pričakovati, da bo prevod tako kratkega mnenja potreboval več kot štiri tedne. Tega pač ne bomo sprejeli. Ne bomo sprejeli tega. Ne gre tu za dve osebi, ki tu sedita, ampak eh, gre pa za administracijo. To je treba poskusiti. Kaj ti prepričan sem, da to eh, vprašanje revizije proračuna je eno izmed najpomembnejših glasovanj to poletje. In to ima učinek na zadnje dve leti, tri leta delovanja tega parlamenta in odbora za zunanje zadeve. To je preveč pomembno in zato potrebujemo kar se da veliko časa. To, o čemer tu razpravljamo, je veliko manj pomembno. Pomembno je to, da imamo dovolj časa za pogajanja o proračunu. To moramo doseči. Dobro. Bomo to preverili danes dopoledne sekretarjatom. Predsedujoči, če dovolite, nis, nisem vam dal besede ampak lahko vam dam besedo. Nimam težav s spremembo datuma pod pogojem, da se vse skupine s tem strinjamo. Zaenkrat ni nobenega poročevalca v senci, ki je prisoten in nihče razen ELS-a se še ni oglasil. ELS se strinja. In ta odbor odloča o časovnici, ne pa ne pa poročevalci v senci. Saj ne gre za to, da se ne strinjam z vami, gre za to, da je treba spregovoriti z vsemi skupinami, ki so v tem odboru. In poročevalec, um, uh, predsednik, mislim, da ste lahko malce bolj uljudni do kolegov. Predsedujoči, se strinjam z vami, mislim, da uh, moramo ustrajati pri tem. Gospod Bašir, problem je ta, da želimo doseči zgodnejši datum. Če to ne bo mogoče, pač ne bo mogoče, ampak vsem vsaj poskusila. Saj nimam težav s tem, sem želela bi, da se vsi strinjajo s tem. Imam težave z glasovanjem. Dobro, bomo o tem kasneje razpravljali. Hvala lepa, gospod Valero. Gospa Valero. Torej, nisem pročevalka za zelene ampak eh, vem, da eh, poteka študija o finančnih instrumentih, ki bo eh, objavljena maja. Morda bi bilo dobro tudi, če se pogledamo to študijo. No, to je nekaj drugega. Gospod Bütikofer nam lahko poda torej, eh, čim prejšnje poročilo v zvezi z stanjem teh finančnih instrumentov, če lahko to zapišemo. Kaj ti tudi eh, v zvezi s tem eh, smo nezadovoljni zaradi obnašanja komisije. Sedaj nadaljujemo. Nadaljujemo s točko 21. Kdo je tu poročevalec? Gospa Desarnes je tu. Se opravi, čujem. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Glede tega zelo pomembnega vprašanja v zvezi z ukrepitvijo kontrol s preverjanjem ustreznih podatkovnih zbir na zonalnih mejah, torej, um, torej to uh, je uh, svet odločil um, novembra lani po atentatih v Parizu in uh, sedaj vam predlagam torej to mnenje ta pregled eh, šengenskega režima eh, je bil, eh, se je torej začel lani in sicer gre za okrepitev nadzora in preverjanje ustreznih podkovnih zbirk za zunanje meje in to bo veljalo tako za državljane Evropske unije kot za državljane tretjih držav. In ko danes o tem govorimo, se lahko sprašujemo, zakaj to ni bilo že prej uvedeno. To je zelo dobra reforma, ki je eh, ustrezna, ki je pravočasna. In Evropska unija, če želi obdržati Schengen, če mu želi ponovno dati verodostojnost in če želi obdržati. Um, prost pretok mora zagotoviti ustrezen nadzor zunanjih meja. Uh, mnenje, ki ga danes eh, predlagam v imenu odbora AFET. Eh, pre, vključuje šest amadmajev glede na predlog komisije, torej v okviru naših pristojnosti in pa tudi skladno z obstoječimi razpravami, zato da bomo lahko zagotovili eh, tako sprejetje kot tudi stopitev uveljavo te zakonodaje. Torej predlagam šest amandmajev, dva amandmaja se nanašata na eh, vizum in na to, da je treba zagotoviti skladnost z eh, človekovimi pravicami in pa varstvom otrok. Na to tretji amandma govori o eh, zagotavljanju varnosti za vse prebivalce Evropske unije, torej ne samo državljane, torej za vse prebivalce. Na to četrti amandman se nanaša na samodejno preverjanje eh, državljanov tretjih držav tako pri vhodu kot pri izhodu iz eh, Evropske unije, to ni bilo dovolj jasno. Na to peti in šesti amandma govorita o izjemah mm, v odnosu do tega režima samodejnega preverjanja, torej v primeru, da bi to imelo nesorazmeren učinek na pretok, eh, potem lahko predvidimo eh, določene izjeme. Zelo pomembno je, da eh, to ne postane pravilo, temveč da ostane izjema in da ocena tveganja to upravičuje. Torej, v nekaj besedah eh, vsebina te reforme, to je treba eh, seveda tudi upeti v eh, širši kontekst, torej vse države tega sveta imajo ustrezen pregled zunanjih meja in pomembno je, da Evropska unija to prav tako uvede in eh, to mora biti tudi vključeno v širši, v eh, širši kontekst eh, odločitev, ki morajo biti sprejete, vključno z PNR-jem, naprimer, ki je bil sprejet prejšnji teden in pa tudi vse, kar je povezano z harmonizacijo ukrepov proti terorizmu. Torej, vse to je del te politike, to vključuje tudi Europol in Euro Jus in tako dalje. Po mojem mnenju eh, smo predolgo čakali um, s temi ukrepi in upam, da bo uh, ta odbor podprl to politično voljo. Hvala lepa, uh, gospod predsedujoč. Hvala lepa, bomo začeli s skupinami. Gospod Preda predstavlja Eles. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Armand eh, Donjon se eh, zahvaljuje poročevalki, gospe Desterne, za opravljeno delo in eh, pa vsem podpira predlog komisije, ki želi zagotoviti večjo varnost za državljanje znotraj Evropske unije, pri tem pa ohraniti tudi notranji pretok in prost pretok državljanov in eh, to s tem, da se zagotovi ustrezno varstvo zunanjih eh, meja. Eh, Schengen se nanaša samo na pretok znotraj Evropske unije, temveč opredeljuje tudi prehod zunanjih meja. Gospod Donžon bo delal z gospod poročevalko glede naslednjih točk, torej sistematičnega preverjanja pri izhodu iz Evropske unije in eh, to s pomočjo podatkovnih eh, zbirk. Na to drugič eh, sistematični pregled tretjih državljanov pri izhodu iz Evropske unije, zato da se zagotovi, da ti ne predstavljajo grožne za notranjo varnost na to eh, osredotočeno preverjanje eh, državljanov, zato da se eh, vseeno zagotovi pretočnost na mejah, kajti sistematičen pregled podatkovnih zberg je zelo mm, zelo obremenjujoč in upamo, da bo to lahko čim prej tudi stopilo v veljavo. Hvala lepa, gospod Preda. Naš poročevalec v senci je tudi uh, gospod Picula, naš kolega. Izvolite. Hvala, Andrej. Pozdravljam uvodni govor. Vendar pa naj takoj podprem tudi predloge spremembe poročevalke, ker se z njimi strinjam. Posledice turističnih napadov v Franciji in Belgiji so zares Eh, pokazali na številne pomankljivosti na mejah Evropske unije in posebej na težave pri izmenjavi podatkov, na pomankljivosti pri teme državami članicami. Treba je zavezati države članice, ko gre za pregledovanje podatkov v bazah podatkov, da izvajajo sistematične kontrole na mejah, ko ljudje prečkajo zunanje meje ker je treba nadzorovati, ali te osebe predstavljajo grožnjo za notranji red in mir. Sistematski pregledi skupaj s pregledi dokumentov in preverjanjem v bazah podatkov bo omogočila, bo omogočila sinergije, kar do sedaj ni bilo mogoče zaradi neusklajenosti postopkov preverjanja dokumentov zaradi varnostnih eh, razlogov. Sistemat diagnostični pregledi, bi pa še vedno lahko eh, vplivali na različne vidike, recimo kadrovske, finančne, časovne in tako naprej. Treba je upoštevati povečanje zmogljivosti za te vidike, ker obstoječa brežična tehnologija ne omogoča dovolj hitrega preverjanja biometričnih podatkov preverjanja v obstoječih sistemih in shranjevanja v novih sistemih. Med sezonskimi viški to gotovo lahko povzroči velike gneče na mejah. Glede na prejšnjo prakso, ko so bili pregledi minimalni in ko so bili pregledi v bazah podatkov tudi minimalni, se mi predlog komisije zdi utemeljen. Veselim pa se že nadaljnega sodelovanja s kolegi. Hvala. Oh, eh. Hvala, Tonino. Gospa Valera ima besede, zeleni. Hvala lepa. Torej, zelo bi bila vesela, če bi se lahko eh, odpravilo notranje mejne preglede, kot naprimer te, ki sedaj obstajajo med Švedsko in pa Dansko. Kar je v tem kontekstu še posebej pomembno, je to, da moramo spoštovati tudi integriteto ljudi. In spoštovati moramo tudi vse oblike človekovih pravic. Mislim, da amadmaji poročevalke gredo v to smer. Mi se bomo osredotočili na to, kako vzpostaviti sistem, ki bo še vedno spoštoval pravice in integriteto oseb. Hvala lepa, gospa Valera. Gospod Epitideos ima besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči amandmaji, ki so bili vloženi, gredo v pravo smer in treba jih je podpreti. Ampak, kar je prav tako pomembno, pa je to, da je to druga etapa. Prva etapa bi morala biti ta, da ne dovolimo, prihoda vseh teh nezakonitih priseljencev na območje Evropske unije. In to je v pristojnosti držav članic, ki so odgovorne za zunanje meje. To je uh, razlog, uh, za kaj se mi zdi to še posebej pomembno. Na to bomo lahko pravčili vse te amandmaje. Seveda, uh, Eh, nihče ni proti temu, da bi eh, zagotovili eh, zaščito žensk, otrok in tako dalje. Nihče ne želi povzročiti situacije, ki bi bila nesprejemljiva z vidika človekovih pravic, ampak vseeno pa moramo najprej doseči normalizacijo situacije, potem pa lahko začnemo šele s to etapo, ki jo predlagate. Hvala lepa, gospod Epetideos. Sedaj nimamo več drugih govorcev. Gospa Madame de Sarnez, želite še vi kaj dodati? Ja, gospod predsedujoči, eh, veseli me, da eh, se strinjamo glede tega, glede tega eh, ključnega, vitalnega vprašanja za naše državljane. Če želimo rešiti Schengen, bodimo odkriti, potem potrebujemo takšne okrepljene nadzore na zunanjih mejah to je eh, nujen predpogoj, če želimo ohraniti Schengen. Torej potrebujemo učinkovit nadzor nad zunanjimi mejami. Torej, zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, vsem, ki ste izrazili svoje mnenje. In, eh, Drugo vprašanje pa je vprašanje eh, azilne politike, migracijske politike v Evropi. To so zelo težka vprašanja, ampak najprej moramo okrepiti nadzor nad mejami. Hvala lepa vsem, glede tega se očitno vsi strinjamo. Hvala lepa. Zavedamo se, da je to zelo pomembna tema za vse državljane torej to, da se zagotovi ustrezen nadzor eh, nad zunanjimi mejami in da se reši šengenski sistem. Mislim, da bodo kolegi v odboru Libe, torej vsa ta mnenja tudi upoštevali. In enako velja tudi za pripombe kolegov v odboru AFED. Naj vas spomnim na to, da je rok eh, za uložitev amandmajev 28. Eh, aprila. Glasovanje pa je predvideno za 24. maja, tako da imate še približno 10 dni za oblikovanje vaših eh, predlogov sprememb. Na mnenje gospede Sarnes. Torej, s tem smo zaključili z 21. točko. Naslednja točka je poročilo o vrhu EU-Indija, ampak eh, s tem še ne moremo začeti, zato ker gospod eh, Vigand še ni z nami, pride šele 15.11. Gospod Preda. Torej, želel bi samo povedati, da imamo zelo veliko število Eh, članov tega odbora, ki eh, smo še prisotni. 16 je, celih 16 je, seveda smo najpomembnejši, ampak vseeno. Ja, torej eh, to je zelo pomembna ugotovitev, ki žal ne bo imela posledica. Predlagam odbo, odmor za kavo do 15.11.

Ladies and gentlemen. Gospe in gospodje. Prišlo je do nesporazuma. Zdi se, da je nekaj kolegov že odšlo s sestanka. Upam, da se bodo vrnili. Bomo videli. Kakorkoli že vsakem primeru bi vas rad obvestil, da je gospod Junos pravkar na poti v Berlin zaradi zdravniške oskrbe. Zdaj je torej odpotoval v tujino na zdravljanje in mislim, da je to vsega dobra novica za naš odbor. Evropska služba za znanje delovanje nam je pri tem pomagala. Prevzeli so tudi pokritje stroškov skupaj s parlamentom. Tako da smo dosegli uspešen rezultat, ko gre za spoštovanje človekovih pravic, kar me zares veseli. Zdaj pa lahko prejdemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Spregovoril bo izvršni direktor za Azijo in Pacifik pri Evropski službi za zunanje delovanje, gospod Gunnar Vigant. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kot nekdani direktor za partnerstvo z Rusijo. Me zares veselijo dobre novice, ki ste jih pravkar predstavili. Saj smo imeli tesno sodelovanje tudi v drugih kompleksnih primerih, ko gre za Azerbajdžan. Zdaj pa sem izvršni direktor za Azijo in Pacifik in z veseljem vam bom poročal o najnovejših dogajanjih z vrha EU-Indija, ki je bil prvi po nekaj letih. Prvič smo imeli vrh z Indijo od leta 2012. Vabilo vašega odbora tudi odraža globoko zanimanje odbora AFET za stike in odnose z Indijo. Seveda potekajo številne dejavnosti v okviru parlamenta in vaših delegacij, ko gre za odnose z Indijo. Vrh je potekal le teden po grozljivih terorističnih napadih v Bruslju, in sicer 30. marca. Eh, našim odnosom pa je podelil nov politični zagon, kar je bil seveda cilj obeh strani. Vsi se zavedamo, da so naši stiki izjemno pomembni. Šlo je za konstruktiven in pozitiven vrh, dosegli smo dobre rezultate, prav tako sta obe strani izrazili politično voljo, da naše odnose še bolje razvijemo in jih poglobimo na celovit način. Poželi smo kar nekaj dobrih rezultatov, bom jih na hitro naštel, poudaril pa bi, da smo imeli kar nenavaden kraj oziroma okvir zasedanja. Eh, sodelovala sta tako predsednik Juncker, predsednik parlamenta, predsednik Evropske investicijske banke ter visoka predstavnica gospa Mogherini. Na indijski strani pa smo imeli ministra za gospodarstvo in industrijo. Dosegli smo široko politično izjavo, ki kaže, da smo zavezani poglobljenemu sodelovanju na številnih področjih. Zagotovili smo, da želimo zajeti nove usmeritve ki jih imata nova indijska vlada in premije Modi. Želita doseči pomembne spremembe v indijski družbi, kar ustrezno se upade tudi z našo agendo Evropske unije, ki je naklonjena inovacijam in rasti. Usmerjeni smo v prihodnost, opredelili smo specifične ukrepe, s čimer smo tudi presegli izjavo in uh, dosegli opredelitev do leta 2020, torej načrt roadmap s konkretnimi pobudami. To bo vodilo naše delo v prihod, prihajajočih petih letih. Ključno pri tem pa je, da zagotovimo, da bomo delali na obeh straneh da bomo zagotovili konkretno izvajanje teh specifičnih ukrepov. Dogovorili smo se tudi o skupni izjavi o boju proti terorizmu, s katero izredno kažemo, da si stojimo ob strani, da sodelujemo pri boju proti terorizmu. Vse bi spomnil, da je v napadih umrl tudi indijski državljan. Dosegli smo tudi podpis skupne agende o migracijah in mobilnosti, kar je pomemben signal v okviru globalnih migracij in begunske krize. To vključuje tudi uh, olajšanje vizumskih zahtev za imetnike diplomatskih pohlistin, možnosti za vračanje. Drugi Pomembni rezultati tega vrha sta skupna izjava o partnerstvu za vode. Vključili bomo več deležnikov, tudi podjetja, da bomo skupaj sodelovali pri upravljanju vodnih virov v, pri različnih rekah v Indiji in njihovih deltah. Dogovorili smo se tudi o skupni izjavi, za čisto energijo in podnebje, kjer se osredotočamo na sodelovanje in izvajanje pariškega sporazuma, pa tudi na konkretne trude po državah, da bomo zagotovili premik na čisto energijo in zmanjšali emisije CO2. Predsednik Hojer je bil tam, ko smo podpisali prvi obrok 50 milijonskega posojila Evropske investicijske banke, s katerim se bo eh, financirala izgradnja metroja v indijskem mestu Lakma. Evropska investicijska banka bo tudi odpr, odprla izpostavo v New Delhiju v sodelovanju z našo delegacijo. Številne službe so tudi upale, da bomo dosegli preboj pri prostotrgovinskem sporazumu, vendar pa voditelji še niso mogli začeti s pogajanji kljub obsežnim posvetovanjem pred vrhom. Vendar pa obstaja jasna zaveza voditeljev, da se bo to v prihodnosti zgodilo, da se bodo pogajanja pričela izvajati. S tem se bo zdaj pričela ukvarjati ministerska raven. Poskušali bodo zgotiti več prožnosti na več področjih in uh, septembra se bodo o tem ponovno pogovarjali na naslednjem vrhu. Za obe strani je postalo jasno, da potrebujemo več prilagodljivosti na obeh straneh, če želimo odpraviti nekatere ovire, s katerimi se spopadamo že dolgo časa. Veliko govora je bilo namenjenega tudi terorizmu tej globalni grožnji, ter o tem, kako izboljšati eh, dvostransko in večstransko sodelovanje. Razpravljali smo tudi o sosedstvu, sosednjih državah Indije, o Pakistanu in Afganistanu. In v tem odziru je Bruselska konferenca o Afganistanu ključnega pomena. Tudi indijska stran je zagotovila svoj prispevek na nje. Govor je bilo tudi o Ukrajini ter o vprašanjih, ki so blizu tudi nam, v našim, našem južnem sosedstvu. Razpravljali smo o človekovih pravicah, socialnih pravicah, eh, spoštovanju pravic spolov, enakosti spolov, o skupni demokraciji po svetu. Ponovno smo potrdili pomen in spoštovanje človekovih pravic. Socialni forumi se bodo okrepili in upamo, da bo prišlo do pra praktičnega izvajanja zaves na tem področju. Tudi na prejšnjem sestanku, ko gre za lokalni dialog o človekovih pravicah med EU in Indijo, se bomo ukvarjali s tem. Vem, da ste številni člani spremljali predvsem razprave o marincih, To je odraženo tudi v skupni izjavi, ki je bila pripravljena na vrhu, s čimer smo odrazili potrebe obeh strani. V, skup, v tej skupni izjavi imamo tudi sklic na vprašanje estonskih in britanskih varnostnikov. Te primere bodo v Indiji še naprej obravnavali, ko gre za italijanske marince, pa arbitraža teče in bo kmalo prinesla prve rezultate. Lahko rečemo torej, da je obstajala jasna želja doseči napredek, poglobiti odnose, s čimer bi dosegli konkretnejše rezultate, ter se ustrezno odzvali na pričakovanja podjetij na obeh straneh ter izvajali splošno širšo agendo. Vloga Evropskega parlamenta pri tem je ključna, če želimo zagotoviti, da bo dovolj politične prepoznavnosti, političnega pritiska in tudi podpore na obeh straneh v parlamentih. Predsednik Šulc je povdaril, da se bo kmalo ponovno odpravil na obisku Indijo. Skupna izjava pa zagotavlja tudi tesno sodelovanje med parlamentom v Evropski uniji in indijskim parlamentom. Treba je poglobiti spoznanje, o tem sta se strinjali predsednik Šulc in premije Modi in upam, da bo delegacija v Indiji kmalo tudi vzpostavila svojega sogovornika, torej enako delegacijo na indijski strani, kar bo zagotovilo še dodatne dejavnosti. Računamo na vašo nenehno podporo, da ustrezno izkoristimo potencial takšnega strateškega partnerstva in ga še razvijamo. Hvala. Thank you. Jeffrey, go. Dear me. Um, thank you very much, Chairman. Najlepša hvala, predsednik. Hvala tudi za izjavo gospoda Viganda. Zelo zadovoljni smo, da je do vrha sploh prišlo. To je bil prvi vrh po štirih letih. Mislim, da Vse je odvijal v skladu z razpravami, ki so tam potekale, šlo je za krajše srečanje in kolikor razumem, eh, je bila organizirana tudi delovna večerja, kjer je bil prisoten predsednik Evropskega parlamenta. Takrat se je zasedanju pridružil. A preden je prišlo do vrha, smo imeli velik privilegij, prisostovati sestanku med številnimi poslanci ter belgijskimi poslanci, ki jih Indija še posebej zanima. Na tem sestanku je bil tudi premije Modi. 45 minut smo se lahko pogovarjali z njim, preden je moral srečanje zapustiti. Med tem sestankom smo poudarili in izpostavili vrsto naših pomislekov, uh, In tudi to, da je treba doseči napredek pri prostotrgovinskem sporazumu. Številni izmed nas smo upali, da bo to ključna točka vrha. Tako da je bilo to kar eh, nekolikšno razočaranje, ker nismo uspeli doseči nikakršnega pravega napredka pri tem. Ministrski predsednik Modi je sicer izrazil uh, zavezo, da se doseže napredek pri prostotrgovinskem sporazumu. To je že res. Morda vas zanima. Tudi to, da je poskušal eden izmed kolegov eh, premijeja sprovocirati z izjavo o britanskem referendumu, kar pa mu ni uspelo. Premijer Modi se ni želel odzvati, dejal je, da je to v pristojnosti britanskih državljanov. Kar se torej tiče prostotrgovinskega sporozuma naslednje. Zaenkrat pogajanja mirujejo od septembra 2013. In ni nikakršne časovnice, niti vsebine prostotrgovinskega sporazuma, eh, o čemer bi se govorilo na vrhu. Res potrebujemo več prilagodljivosti na obeh straneh, vendar pa se mi ni zdelo, da bi razpravljali o konkretni časovnici ali ukrepih v okviru tega sporazuma. Zdi se mi, da zdaj vsaka stran nekoliko krivi drugo, ker nismo dosegli eh, konkretnih rezultatov. Vem, da so številna področja še težavna, vendar pa je zares razočaranje, ker nam ni uspelo doseči kaj več. Kar se tiče odnosov med parlamentom in našim parlamentom in Luksavo, res je, določen napredek smo dosegli, naša delegacija se je odpravila v Indijo, predstavili smo vabilo predsednika Evropskega parlamenta, predsedniku Loksabe, da predsednici Loksabe, da pride sem, kar je tudi storila. In, eh, če prav razumem, se bo Martin Šulc septembra tudi sam odpravil tja mm, v zameno za njen obisk. No, kakorkoli že, ponavljam pa, da sem razočaran, ker Skoraj da ni bilo razprave o prostotrgovinskem sporazumu, ki je ključnega pomena za naše odnose z Indijo in upam, da bomo lahko dosegli pri tem vprašanju več napredka v prihodnosti. Hvala. Sem zdaj jaz na vrsti? Hvala lepa. Strinjam se s številnimi pripomami, ki jih je spostavil Jeffrey, posebej, ko gre za prostotrgovinski sporozum. Dobro bi bilo, če bi dosegli več napredka pri tem. Najpomembnejša točka pa je ta, da je do vrha sploh prišlo po štirih letih. Tesni odnosi so bistveni, če želimo doseči strateške cilje Evropske unije. Pozdravljam tudi akcijski načrt, ki je bil pripravljen za prihodnih pet let za sodelovanje na področjih, kot so migracije, okolje eh, in tudi terorizem. Če bi lahko imeli bolj strateško usmerjen dolgoročni pogled, ki je bolj zazrt v prihodnost, bi bilo to še bolje saj bo Indija kmalo prehitela Kitajsko na gospodarskem področju. Prav tako moramo izboljšati osveščenost in ulagati v prepoznavnost teh odnosov. Zato sem res razočarana, ker ni bilo organizirane tiskovne konference po vrhu. To je kar nenavadno. In zanima me, zakaj uh, tiskovne konference ni bilo. Prepričana sem, da je za obe strani pomembno to, da spregovorimo o vrednoti. Uh, naših odnosov, o vrednosti naših odnosov. V New Delhiju ima Evropska unija zelo dober urad, ampak o nas kot instituciji se ne ve kaj dosti. Tako da moramo storiti več, ko gre za naše umeščanje v geopolitično prepoznavnost tam. Evropska investicijska banka in delo, njeno delo je dobro, dobro je, da se bo tam odprla izpostava, lahko pa bi storili še več. Saj Indija ni več v okvirnem programu 7, v FP7. Razočarana sem, ker ena izmed pobud parlamenta, torej vzpostavitev EBTC, eh, zdaj ni več veljavna, se ne upošteva več. Morda bi s tem bolj omogočili MSP-jem in drugim podjetjem, kako izkoristiti priložnosti tam. Prav tako se mi zdi, da smo zamudili priložnost, ker eh, na vrhu eh, nismo uspeli doseči sporazuma eh, o sodelovanju, tako kot ga imamo z Japonsko, Brazilijo in Južno Korejo, naprimer to uh, se prekriva tudi z Evropsko digitalno agendo, ki ima zares velik potencijal in na našem sestanku, o katerem je govoril Jeffrey, so tekle razprave tudi o naših nalogah, ki bi jih še lahko opravili. Indija je zelo dejavna na digitalnem področju, eh, to je ena izmed njenih ključnih prioritet, zato se mi zdi, da bi bilo koristno, če bi se uh, lahko bolj osredotočili tudi na to. Čeprav razumem, imate tudi program za vrhe potem, ki je bil organiziran zdaj. Pred, med prejšnjim vrhom in tem je trajalo, so potekla štiri leta. Zdaj pa, če vas prav razumem, bodo zasedanja na vrhu redna, tako da lahko nekatere izmed teh točk še obravnavamo na enem izmed prihodnjih srečanj. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ni mi treba veliko govoriti, ker sta eh, kolega pred menoj povedala že veliko. Priznam, da sem bil zaskrbljen zaradi šibke dinamike odnosov z Indijo v zadnjih letih. Ne bi rekel, da sem popolnoma pomirjen, sem pa zelo vesel, da je do vrha končno prišlo in da je bil dosežen pomemben premik oziroma napredek eh, in možnosti za vsestransko sodelovanje z Indijo so enormne, tako na ravni Evropske zveze kot na ravni eh, držav članic, eh, ki zgleda so če dalje bolj zainteresirane eh, za to sodelovanje. Jaz vidim posebno priliko in o tem ne govorim prvič, e, pa tudi potrebo pri sodelovanju v zvezi s cili Pariške konference. Eh, Evropska zveza se lahko močno angažira pri ozelenevanju indijske ekonomije, od česar je odvisno, ali bomo eh, cilje eh, konference v Parizu dosegli ali ne. In tukaj mislim, da se že dogajajo prave zadeve in tudi pozdravljam odprtje urada naše banke v New Delhiju. E, zadnja pripomba, kar zadeva prostotrgovinski sporazum, bi rekel, da ga ne potrebujemo manj kot sporazume z drugimi velikimi e, partnerji in upam, da bo prišlo na obeh straneh do skupnega razumevanja o relevantnosti tega sporazuma in tudi do večje dinamike. Hvala lepa. just wanted to Podporo bi rad gospo Jill, vendar pa je ni več tu. Najbolje bi bilo, da kar posredujete svoje odgovore v pisni obliki, gospod Vigant. Verjetno odgovor na njeno vprašanje zanima kar vse, tako da bom kljub se mu odgovoril na njene vprašanja. Ja, res nas je veliko v dvorani, tako da bo to koristno. No, to je nekakšna javna služba. Razumem razočaranje gospoda Van Ordna in z vami se strinjamo. Tudi mi bi bili veseli, če bi pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu ponovno v celoti stekla. Devet let po pričetku pogajanj, tri leta po točki, ko so ta obtičala, morda ni preteklo dovolj časa, da bi lahko s tem nadaljevali. Na naši strani je bil generalni direktor, direktor uh, generalnega direktorata za trgovino, uh, Um, ustrezni predstavnik indijske strani, a res ni bilo dovolj časa, da bi premostili vse razlike. Obstaja pa politična volja za to. Dosegli smo tudi nov zagon na vrhu. Gre pa predvsem za to, da se Indija odpira zelo previdno. Bojijo se hitre liberalizacije. Zato smo obrali celovit pristop pri liberalizaciji trgovine, ter vključevanju naložb, s čimer se odzivamo na strukturne težave na tem področju. Indijo zanima liberalizacija v klasičnem obsegu, mi pa bi si želeli bistveno več liberalizacije v bistveno širšem obsegu, tako da je treba tu doseči pravo ravnotežje. Vsi poznate še obstoječa vprašanja, avtomobili in avtomobilski deli na naši strani, na njihovi strani pa si želijo uh, ustrezen dostop za ponudnike storitev na našem trgu dela. To sta dve najbolj prepoznavni vprašanji, vendar pa delo teče. Tako da sem sam kar optimističen, da nam bo z nekoliko več časa uspelo premostiti tudi te ovire. Eh, vrh G20 v Hangžoju bo verjetno uspel poslati prave signale, tako da se bodo stvari izboljševale in se bomo kmalo lahko vrnili nazaj v pravi pogajalski status. To je vsaj časovnica. Ministri in glavni uradniki pa morajo zdaj najti tisto pravo formulo pri tem problemu. Potencial je res ogromen, tu imate prav, saj država hitro napreduje, hitro se gospodarsko razvija in toliko je še treba doseči, če želimo izkoristiti tržne možnosti, ki so res ogromne. Kar se tiče pri drugih pripomb gospe Džil, lahko povem naslednje. Tiskovne konference ni bilo, ker je indijska stran želela organizirati tiskovno konferenco brez možnosti zastavljanja vprašanj. Ampak to je bilo omejeno na zelo kratek časovni rok zaradi belgijskega obiska, eh, sestankov z eh, indijskimi državljani v tujini, potem pa so se pravili še v ZDA na Eh, jedrski vrh, tako da se nismo mogli na koncu dogovoriti še o tiskovni konferenci. Seveda pa je prepoznavnost treba bistveno izboljšati, prepoznavnost naših ukrepov v Indiji in indijsko stran v Evropski uniji. In tu se moramo lotiti še uh, marsi česa drugega kot samo tiskovne konference. Gospa Džil je omenila tudi Evropski poslovno-tehnološki centr, ki se ne bo zaprl. Še vedno bo aktivno sodeloval pri našem upravljanju voda in izvajanju izjave. Evropska unija eh, pri vsakem projektu po nekaj časa preuči vzdržnost in trajnost projekta. In tu smo sredočeni predvsem na finančno podporo, ampak ta projekt se bo financiral sam no, to res verjamemo. Evropska investicijska banka ima že tako kar obsežno izpostavljenost v Indiji, 1,3 milijarde evrov v tem trenutku, ko gre za projekt eh, gradnje metroja, pa se bo ta znesek povišal na 1,75 milijarde in znesek bo še rastel. Uh, v povezavi s prisotnostjo Evropske investicijske banke. Vesel sem tudi, da je gospod Petrle, sicer je bil v preteklosti razočaran, ker nismo ustrezno izkoristili potencijala, ki ga imamo, je pa zda, da je pa zdaj zadovoljen, ker smo ponovno dosegli zagon in ker obstaja politična volja za sodelovanje drug z drugim. Ne gre za preprost odnos, je pa to odnos, ki prinaša številne možnosti in ljudje se tega vedno bolj zavedajo. Z novo agendo pa se mi zdi, da imamo zdaj pred seboj še osnovni delovni program, ki ga je treba uresničiti. To je pa preisko, preizkus, posem iskreno, političnih zmogljivosti in volje na naši, pa tudi na indijski strani, kako premagati ovire. Mi smo zares zavezani temu, da dosežemo uspeh in čez pol leta vam bomo lahko poročali o tem, kako se takšne točke, o katerih sem govoril, tudi izvajajo. Hvala. Najlepša hvala. Še kdo želi besedo? Ne. Mislim, da se lahko pridružim našim eh, trem govorcem kot ste dejali, je treba Indijo uvrstiti više na naši agendi, tako iz političnih kot gospodarskih razlogov. Ko vidim, da mora Kitajska še opraviti to tranzicijo do demokracije in vladeline plava, potem ugotavljam, da je to tista prednost, ki jo Indija že ima. In na dolgi rok ima Indija enak potencial kot Kitajska in ne bi se smeli preveč pozno odzvati na to. Bolj bi morali, morali biti osveščeni in seznanjeni s političnim dogajanjem. Tako da vas pozivam k temu, da to vsi skupaj umestimo više na politično agendo. Najlepša hvala tudi našemu gostu. Sedaj pa smo se s tankom zaključili. Thank you. Nadaljujemo ob treh.